Zdajte svoja mesta in da to storite hitro. Začeli bomo. Opozarjam vas, da a, bomo imeli poimensko glasovanje od samega začetka. To je, prosim vas, da sedete svoja mesta, ker boste morali uporabljati elektronske glasovalne kartice. Hvala, hvala l'ordre du jour appelle le vote. Na dnevnem redu imamo poenostavljeni postopek za poročilo gospoda Koste o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva z Združenimi državami. Torej, glasujemo s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Le vote est ouvert. Glasujemo, prosim, kolegice in kolegi. Ali ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Na dnevnem redu imamo zdaj glasovanje s poenostavljenim postopkom o poročilu gospe Wallis, skupni sistem trgovine za ovalbumin in laktalbumin glasujemo poimensko, glasujemo. Ali ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Na dnevnem redu imamo zdaj glasovanje po poenostavljenem postopku poročila Wallis, skupni sistem obdavčitve za združitve, delitve, delne delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družbe iz različnih držav članic. Glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. Na dnevnem redu imamo sedaj poročilo Botopolus, jezikovna ureditev, ki se uporablja zoper odločbe sodišpa za uslužbence Evropske unije. S poimenskim glasovanjem glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Sprejeto. Prehajamo zdaj na poročilo Belder, trgovinski in gospodarski odnosi z Zahodnim Balkanom. Po imensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj prehajamo na poročilo McGuinness, skupna kmetijska politika in zanesljiva preskrba s hrano na svetovni ravni. Po imensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Na dnevnem redu imamo poročilo gospe Grabovske, možnosti za razvoj civilnega dialoga v okviru Lizbonske pogodbe, poimensko glasovanje. Gospod Bisli, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Videti je, da imamo kar nekaj problemov z glasovanjem. Torej, ali naj zapišemo torej, tudi pozitivne glasove za vsako poročilo, ker imamo težave z glasovalnimi napravami. Uh, bomo takoj poklicali tehnika eh, in eh, vi poiščite neko prosto mesto, kjer boste lahko glasovali z napravico, ki deluje. Uh, poročilo gospoje Grabovske, poimensko glasovanje, izvolite, ste vsi glasovali, konec glasovanja, spejito. Poročilo Veler. O nepošteljnih poslovnih praksah podjetij v razmeru do potrošnikov s poimenskim glasovanjem glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Gerejro o ekosistemskem pristopu k upravljanju ribištva s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo zdaj na poročilo gospe Klasa. Opozarjam vas, da tukaj potrebujemo kvalificirano vicino. 392 glasov je potrebnih. Prehajamo na obravnavo skupnega stališča. Glasujemo zdaj o paketu številka 1 s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. S tem je skupno stališče bilo sprejete, sicer tako, kot je bilo spremenjeno. Sedaj pa bomo obravnavali stališče sveta v zvezi z dajanjem fitofarmacijskih sredstev v promet. To je poročilo Breyer. Predlog spremembe 181, kar pa je nespremljivo, bomo obravnavali skupno stališče. Tudi v tem primeru potrebujemo kvalificirano večino. Glasujemo o paketu številka 1, poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje, konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 46, eh, torej predlog spremembe 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o delu 178. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 169 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo zdaj o ustreznem delu 178, ste vsi glasovali, konec glasovanja sprejeto. torej 181 je brezpredmetno, s tem je skupno stališče sprejeto. Prehajamo zdaj na poročilo Klinc o usklajevanju. Oproščam se. Gre za res velik uspeh, torej poročilo Klinc, kolektivni naložbeni podjemi za vlaganje v premostljenive vrednostne papirje. bomo obravnavali predlog direktive, bomo glasovali o paketu številka 1, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa glasujemo o poročilu komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Prehajamo zdaj k glasovanju o zakonodajni resoluciji. Glasujemo, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo zdaj na zadnje glasovanje. Čestitamo našemu poročevalcu. Na dnevnem redu imamo zdaj poročilo Gotardi. Javne finance v EMU v letih 2007-2008. To je predlog resolucije s tremi predlogi sprememb poročevalca, skupno glasovanje za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa glasujemo o celotnem predlogu s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Gospod Itonapis je zaprosil za besedo. Izvolite. Gospa predsedujoča, imam eno prošnjo in sicer Naj povem, da vedno, kadar sedimo tukaj, ko potekajo slavnostne seje, delamo teže in moram reči, da je za poslance to teže, kajti tam, kjer hočemo delati, stoji kamera in to nas ovira. Zato lepo prosim, če bi lahko spremenili sedežni red. Kdor želi tukaj to kamero, naj jo pač ima, ampak mi sicer tega ne vidimo in prosim za ustrezne tehnične rešitve. Kompetent, monsieur Itonari, sa demande la parole.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 gospod itinerant naj vas opozorim da če želite spregovoriti se morate prijaviti pred glasovanjem vsekakor pa bomo upoštevali vašo obrazložitev nimamo težav s tem. Tudi sama bi prosila, da ste uvideli do mene, tudi jaz vas prosim, da prisluhnete moji obrazložitvi. Ja, problem, Ni težav, gospod Doyle, sprijeli bomo tudi vašo prošnjo. Sedaj torej prehajamo na obrazložitev glasov.